Vojti. Priden eh, bom odprl zasedanje gospe in gospodje. Moram ponovno opozoriti na to, da smo bili prejšnji teden priča grozovitim terorističnim napadom po vsem svetu. Islamska država je prevzela odgovornost za to. Taki atentati so bili v Turčiji, v Jimnu, v Bangladešu in v Iraku. V samo nekaj dneh je izgubilo življenje več kot 300 ljudi, več kot 500 jih je bilo ranjenih. Med žrtvami so moški, ženske, številni otroci, vojaki, civilisti, ljudje različnega porekla, različne viroizpovedi in nacionalnosti. Mednarodni teror, terorizem te skupine ne razlikuje. <clears throat> Je slep in napade vsakogar. Predsednica vlade Bangladeža Šejka Zina je po ugrabiti talcev rekla, da ta terorizem ne pozna meja in tudi ne pozna vire, vire viro izpovedi. Odločno obsojamo te teroristične akte in z drugimi regijami na tem svetu se soočamo z enakimi grožnjami in z vsemi silami in z obrambo naših temeljnih vrednot se moramo temu upriti. Noben politični cilj ne upravičuje uporabe eh, tega pošastnega nasilja. Ta, eh, to morijo je možno ustaviti samo s globalnim sodelovanjem. Eh, povezuje nas žalost. Želim izreči sožalje družinam, svojcem, eh, sorodnikom in tudi narodom v imenu Evropskega parlamenta. Izrekam jim globoko sožalje in minuta mavka, ki smo jo imeli, je veljala tudi tem žrtvam. zapisnik in sprejeta besedila z 22. in 23. 6. in izrednega zasedanja 28. 6. so na voljo ali kdo nasprotuje tem zapisnikom.